pri ob 12. Seja se bo nadaljevala jutri v sredo 11. marca ob pol devetih do dveh, potem pa nadaljujemo od treh popovdne do enajstih zvečer. Zapisnik in dnevni red pa najdete tudi na dnevnem redu. Lahko noč.